el señor presidente. Se abre la sesión. Lepo pozdravljeni. Spoštovane poslanke in poslanci, odparjam sejo. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Kabrnoha o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Prvi ima besedo gospod poročevalec, gospod Kabrnoha gospod predsedujoči gospe in gospodje državni sekretar komisija